Państwa dochodzi kwadrans akademicki. Tako, akademskih četrt se bliža, tako da mislim, da je čas, da začnemo. Če tudi je ponedeljek ponavadi dan, ko se je nekoliko težje zbrati. Torej, še enkrat lep pozdrav, lep pozdrav vsem gostom, tolmačem. Zdaj, glede dnevnega reda, točka ena, sprejeti dnevnega reda, pripomp ni. S tem je torej dnevni red današnje seje potrjen. Sporočila predsednika. Kot veste, nas čaka skupna javna predstavitev odborov Agri in Envi, Monsanto in Glifosat. In sicer v sredo ob 9. uri v dvorani Jan 2Q2. Naj tudi spomnim, da bo jutrišnje popodansko zasedanje s pričetkom ob 14.30, torej pol ure prav. Imeli pa bomo tudi sejo za zaprtimi vrati, kjer bomo govorili o trenutnem stanju pogajanj z državami Mirkosura. Glede na določene pomisleke, glede na to, da so bili izdoločeni zadržki v razpravi glede IP, e da je bilo tam premalo transparentnosti, obenem je bilo tudi nekaj namigov, da naj bi v tej fazi upravili zasedanje za zaprtimi vrati, bomo videli, ali bomo tu pogledno potem dobili več informacij ali ne. Vsekakor smo s polno zavestjo zahtevali sejo v zaprtimi vrati. Tolmače na voljo v 20 jezikov, razen češko, slovaško in dansko. Zapisniki preteklih sej so na voljo, če ni pripomp, potem v skladu z običajnim postopkom zapisnike lahko tudi potrdimo točka 4, razmere in eh, perspektiva razvoja Evropskega sektorja redrobnice. Torej Gospa Ester Heranskarsija je poročevalka, ki jo tudi prisrčno pozdravljam tu v naši sredi. In danes bomo pravili izmenjavo mnen z gospodom Franciskom Marsenom, ki je predsednik organizacije Interovik. Začeli bomo z analizo stanja v tej panogi. To je panoga, ki je izredno pomembna. Zato tudi pripravljamo poročilo na lastno pobudo. Avtorica je gospa Helen Garcia, kot rečeno. In kot veste, je ta sektor v ne najlepših razmerah, sooča se s številnimi izzivi, predvsem eh, s težavo nizkih prihodkov in nasplošno se sooča z slabim finančnim stanjem v sektorju. Seveda vemo, da po eni strani potrošniki izkazujejo vse večji interes, tudi z vidika kakovosti mesa in proizvodov, ostalih proizvodov z tega sektorja, ampak produktivnost je izredno nizka. Zato v tem sektorju potrebujemo številne aktivnosti in v ta namen seveda je potrebno opraviti analizo sedanjih razmer. Zato smo tudi zaprosili za mnenje strokovnjake. Preden pa damo besedo njim, dam besedo tudi gospe poslanki Herans. Izvolite, beseda je vaša, že vam lahko podate kratek uvod. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani kolegi. V okmiru oblikovanja poročila o razmerah in obeti za sektorja ovčereje in kozereje Menim, da je današnja razprava in predstavitev izredno pomembna, zato da z prve roke izvemo od predsednika medprofesionalne organizacije za kozerejo in ovčerejo iz Španije, da nam predstavi, s kakšnimi izzivi se soočajo. Gre za sektorja, ki sta najbolj ranljiva v Evropi ogromno število eh, živinorejcev zapušča ta sektor v ogromnih številkah. In od 80 let smo izgubili 25 glav ovac in eh, kos. Soočamo se ne samo z gospodarskim, ampak tudi z okoljskim izzivom. Gre za zelo ranljiv sektor ker je zelo odvisen od subvencij skupne kmetijske politike. Poleg tega se stalno sooča z upadom potrošnje, ki traja že nekaj deset let. To je v nasprotju z rastjo proizvodnje mleka mlečni sektor se mora nujno tako prilagoditi na navade potrošnikov. V zadnjih letih je potrošnja mesa upadla z 3,5 odstotka na 3,5 kg na 2 kg na prebivalstvo. To pomeni 20-odstotni upad. 40 odstotkov mesa proizvedejo v Združenem kraljestvu. Zato bo Brexit hudo vplival na trgovinske poti v tem sektorju. In ovčereja izredno trpi zaradi uvoza ovčega mesa iz eh, Nove Zelandije in iz Avstralije in zelo težko je tekmovati v obdobjih z najvišjo potrošnjo, najvišjo potrošnjo kot je Božič ali pa Velika noč. Zuženo kraljestvo je najpomembnejši, najpomembnejša vstopna država za uvoz iz teh tretjih držav. Ravno tako črede ovac in kos trpijo zaradi napadov zveri, kot so volkovi, ris in tako dalje. Tega vprašanja do sedaj nismo resno obravnavali, zato menim, da je pomembno, da to področje obravnavamo tudi v poročilu, pri katerem sem poročevalka. Glede na razvoj dogodkov v naslednjih eh, letih. Menim, da bi Evropska unija morala povečati subvencije živinorejcem v naslednji reformi skupne kmetijske politike. In eh, komisar Hugan je za naslednje obdobje napovedal povečanje podpore za ta sektor. Treba je upoštevati tudi priporočila z leta 2006, kar bi moralo veljati tako za kozirejo kot za očerejo. Ta forum spodbuja povečanje tudi finančne pomoči za kampanje za povečanje potrošnje. Zato bi rada čestitala komisarju Huganu za njegove pobude. Prosila pa bi ga tudi, da se osredotoči na notranji trg, na cilj povečanja potroše tradicionalnih izdelkov in tudi za druge vidike, s katerimi bi pritegnili nove kmetovalce. Treba je povdariti tudi pomembno vlogo, ki jo opravlja ta sektor v regijah in območjih, kjer imajo zelo težke naravne okoliščine. Ravno tako je treba na to gledati z vidika izboljšanja varstva okolja. Izboljšati je treba tudi pogoje očerejcev in kozerejcev v prehrambeni verigi. In treba je upoštevati tudi določbe glede Eh, kolektivnih pogodb v drugih sektorjih. Potrebujemo tudi pomoč v okviru razvoja podeželja s tem, da jim damo finančno pomoč v okviru neposrednih plačil, kot tudi obnavljanje generacij v tem sektorju. V poročilu sem izpostavila tudi druge ukrepe, vendar pa bom tukaj zaključila in dala besedo strokovnjaku, kolegom in komisiji. Z veseljem bom prisluhnila vašemu mnenju. Najlepša hvala. Hvala lepa za ta zelo poglobljen uvod. Lotili ste se cele vrste tem, ki jih bo še nadalje razdelal naš strokovnjak. Ob tej priložnosti bi vas rad obvestil, da imamo tu v dvorani danes tudi goste. Eh, goste gospe Müller, in sicer iz Augsburga, z Bavarske torej, ki bodo prisluhnili našim današnjim razpravam. Lep pozdrav sem. Upamo, da se boste v naši sredi dobro počutili in hvala lepa za vaš obisk. Izvolite, gospod profesor, beseda je sedaj vaša. Muchas gracias. Najlepša hvala. Najprej bi se rad eh, zahvalil odboru za kmetijstvo in za razvoj podeželja Evropskega parlamenta, da ste me povabili tukaj, da predstavim tukaj sektor, ki ga je omenila že poročevalka Estere Ranski. Se tudi zahvaljujem za povabilo. Sem predsednik organizacije Interovik, gre za zadruge z tega sektorja, kjer sodelujejo tako predelovalna industrija kot tudi trgovci. Že 40 let delam v tem sektorju. Pred 37 leti sem ustanovil zadrugo z 16 drugimi živinorejci in delamo v regiji Aragon. oktobra leta 2016 sem se odeležil Evropskemu forumu za ovče in kozje meso, kjer smo sodelovali predstavniki vseh držav članic, da bi razpravljali o posledicah krize v tem sektorju in da smo v zadnjih 30 letih videli upad glav živine za 25 odstotkov. Za države, kjer je ovče meso zelo priljubljeno, kot je v Španiji, smo ravno tako videli, za, videli upad glav ovac. In v regijah, kot je Aragon, kjer zemlja ni plodna, smo videli tudi upad živnoren kmetijstva na splošno zaradi ločevanja finančnih sredstev. Ta situacija ne zgleda logična v situaciji, v kateri smo v Evropski uniji, kjer ne proizvajamo dovolj ovčega in kozega mesa uvozimo 212 tisoč ton, 85 odstotkov iz eh, Nove Zelandije. V zadnjih letih se je povečal tudi uvoz eh, svežih proizvodov, ki so pakirani v vakumski embalaži. In Uvozi se ogromno takšnih izdelkov v času božičnih praznikov in v času velike noči, ko je potrošnja večja. 85 ton se proda v Evropski uniji in to meso prihaja iz Združene kraljestva. Zato bo Brexit prinesel v seboj tudi negativne posledice. Ta opad uvoza iz Združne kraljestva je bo treba nadomestiti na drugačen način. Svežo meso eh, je zelo konkurenčno z nizkimi cenami. Ravno tako izvozimo 61 tisoč ton v Severno Afriko, predvsem, kjer eh, se trg razvija. Imamo tudi druge segmente na trgu po svetu, kjer cenijo kakovostne izdelke, ki prihajajo iz Evropske unije. Največji izzivi so povezani s pomankanjem donosnosti tega sektorja. Zaradi male in nizke proizvodnje mm, je cena pod ceno proizvodnje in ko smo povezali subvencije z zemljo na mesto z živinorejo in ko neka dejavnost postane nedonosna, kmet opusti takšno dejavnost, kot je kozireja ali ovčereja in se raje posveti drugačni dejavnosti, in to opusti ali pa zmanjša proizvodnjo. In to negativno vpliva na ta sektor. Omenil sem eh, že pristop pri finančni pomoči. V nekaterih državah so to pomoč povezali z proizvodnjo, vendar pa gre za finančno pomoč, ki ni zadostna za ta sektor. In ta finančna pomoč ni zadostna za to, da bi prišlo do eh, resnične spremembe. V Franciji, na primer, so osredotočili pomoč na mlade kmetovalce, ki so se osredotočili na ekološko kmetovanje in eh, tudi za območja, kjer trpijo zaradi težkih naravnih okoliščin. Iz eh, neposrednih plačil so izključeni pašniki. Zaradi prevelike količine dreves, naklona ali pa kamen, kamenja, kar ovira kmetovalce v gorskih območjih, kot je naprimer Španija ali v sredozemskih državah. Tam je največ ovčereje in kozereje, zaradi tega, ker eh, drugih dejavnosti tam ni moč izvajati. Če subvencije potem znižamo, to zelo prizadene te živinorejce. Zato je to vprašanje treba čim prej rešiti. Ne vem, če bomo lahko počakali do leta 2020, ko bo izvedena reforma. In pašnjo so prepovedali na petih odstotkih pašnikov, kjer so obvezne menjave kultur in različnih raslin za pašnjo pašnjo je to zelo težko izvesti. Ta poklic je zelo težaven in prekomerno birokratsko breme zelo ovira te poklice, kot je dvojna identifikacija, sankcije, um, nadzori, iztrebkov in tako dalje. To je zelo obremunjujoče za podjetje, kjer ljudje delajo vsak dan v letu od jutra do večera. Zato je to treba poenostaviti in poenostaviti tudi sankcije. Imamo identifikacijo živali, vendar pa je obvezno dvojno, certificirana identifikacija in zato je treba uvesti enostaven sistem, s katerim bodo tudi potrošniki dobili zagotovila, da meso prihaja iz um, nadzorovane živinoreje. Ravno tako je treba omeniti plenilce oziroma zveri, ki prežijo na ovce. Ta fotografija je zelo um, težka, vendar pa gre za pravo nočno moro eh, za kmete po vsej Evropski uniji, tako kot smo slišali tudi od komisarja. Yeah gre za živali, ki uničujejo naše črede in zato je treba črede zaščititi. V nekaterih vaseh ekološki kmetje opuščajo živinorejo zaradi tega, ker zveri neprestano prežijo na njihove črede. Tudi imamo potrošnjo. Imamo zelo kakovostno meso. V Evropski uniji je meso nasplošno izredno kakovostno. Tudi jamstva so višja kot drugot po svetu. Jamstva in standardi so dosti strožji kot naprimer v Novi Zelandiji. Imamo velik potencial za rast ker je arabski svet in muslimanski svet um, velik potencial, kar se tiče uvoza. In te, v teh državah vedno bolj cenijo naše kakovostne izdelke, zato je treba odpraviti trgovinske ovire. Tudi tega se je treba lotiti v oprava. In Za včerajo je izredno povezano tudi vzdrževanje podeželja. Veliko vasi bi zaprli, če ovčerejcev ne bi bilo. V Španiji smo opravili javnomnensko raziskavo in večina prebivalcev v Španiji pravijo, da je takšne vrste živinoreja najbolj trajnostna in okolju prijazna. In to je treba vedno znova povdariti v vseh delovnih skupinah eh, v komisiji. Torej, da očerejci in kozirejci vzdržujejo naše podeželje. Ravno tako poskrbijo za biotsko raznovrstnost v nekaterih eh, območjih. Okrepiti je treba standarde kakovosti in pa pomoč zadrugam, kar je izredno pomembno. V nizozemski univerzi so dokazali, da ko zadruge dosežejo določen obseg v nekateri regiji, se prihodek vseh drugih metovalcev poveča zaradi te zadruge. zadruge in del teh plačil bi moral biti namenjen tudi vzdrževanju podeželja. V Španiji, na primer, imamo ogromno vasi, kjer po zimi mogoče živi ena družina, dve družini, poleti eh, se vasi potem spet napolnijo z družinami, vendar pa po zimi tam ostanejo v glavnem tisti, ki se ukvarjajo za včerejo in kozirejo v vasi, naprimer v Soriji, sem eh, videl, da se v glavnem v vaseh zadržujejo očereci in kozereci. Poleg tega imamo tudi demografske težave, kajti povprečna starost eh, teh žemrecev je več kot 60 let. Mladi se za te poklice ne zanimajo. Za prihodnost sektora včeraj in kozreje je nujno potrebno, da spodbujamo inovacije, raziskave in razvoj kot tudi svetovanje za ta sektor. Nek strokovnjak je na kongresu pred kratkim dejal, da so tradicionalni poklici stvar prihodnosti, vendar pa jih moramo povezati z novimi tehnologijami, z visoko tehnologijo. To je mladim všeč. Zato je treba spodbujati tudi, da združenja in zadruge dobijo pomoč, ko gre za uvanje novih tehnologij. Treba je poskrbeti tudi za dobro počutje živali in spodbujati naložbe za nove živnorejske kmetije. Glede potrošnje. Nujno je treba spodbujati kampanje za oglaševanje in tudi za promocije teh izdelkov. Leta 2015 smo v Španiji začeli s prvo kampanjo, ki se bo zaključila februarja leta 2018. Potrošnja je upadla 40 odstotkov. Od začetka krize leta 2005 smo ohranili raven potrošnje, leta 2016 pa je bilo opažen porast potrošnje za 1,6 odstotka, zaradi tega, ker smo s kampanjo izboljšali mnenje naših potrošnikov glede očereje in kozereje, ohranjanja podeželja, trajnostnega kmetovanja in varovanja okolja. Te kampanje so namenjene za ohranjanje sektorja. Ni dovolj, da imamo oglaševalsko kampanjo, če ne bomo spremenili običajev in ravnanja v komercialnem sektorju. 45 odstotkov potrošnikov mlajših od 40 let bi zaužili več ovčjega mesa, če bi mesarji te kose mesa rezali na bolj primeren način. Tukaj vidimo na prosojnici nov način rezanja in sekanja mesa, kar je dosti bolj primerno in lažje za potrošnika te kampanje nimajo takojšnjega učinka, zato je treba z njimi ustrajati in kampanje treba organizirati za obdobje devetih let. Sedaj bomo začeli s kampanjo za obdobje 2018 in 2021, vendar pa je te kampanje treba povezati s trajnostjo in z geografskim poreklom, kar je zredno pomembno za naše potrošnike, še posebej v Španiji in tudi spodbujati uživanje zdravih izdelkov. Tudi industrijski, industrijski sektor mora sodelovati z zadrugami za to, da so cene bolj stabilne in ponuditi različne možnosti in formule za naše potrošnike. Že 35 let delam v Aragonu, tam proizvedemo 5 eh, milijonov ton mesa in tukaj imate primer mesa za eno samo ceno, eh, zrezka mesa in eh, s takšnim formatom krače smo povečali potrošnjo. Ravno tako je treba odstraniti sanitarne ovire. Inovacija je ključnega pomena v celotni verigi. Gre za tradicionalni sektor in zato je tudi tukaj treba uvajati novosti, vendar pa morajo tudi kmetje izboljšati produktivnost Imam tudi primer naše zadruge, več kot tisoč živinorejcev nas je v tej zadrugi. Tisti, ki so oblikovali svoj lastni načrt za izboljšanje kakovosti eh, načenja, eh, življenja, so izboljšali svoj prihodek za 7 evrov na glavo. Gre za zelo majhne zneske, vendar pa je z delom treba začeti iz samih organizacij nazven. Zato je treba subvencije osredotočiti predvsem na, te, na ta področja. S podnebnimi spremembami prihaja tudi do novih bolezni ki prihajajo iz Severne Afrike in zato je zdravstveni nadzor tukaj zelo pomemben. Zaradi takšnih bolezni živali prihaja tudi do trgovinskih ovir. Da povzamem. Vsi skupaj stručne organizacije, življorejcev in eh, javna uprava se moramo skupaj potruditi za to, da bomo spodbudili razvoj tega sektorja. Eh, eh, hvala lepa. Glede na to, da smo začeli z nekolično zamudo in da se je tudi nekoliko podaljšala uvodna predstavitev, bi sedaj prosil, da se omejite na največ dve minuti za poročevalce v senci in kot prvi besedo dobi gospod Ondrijo dve minuti. Hvala lepa, predsednik. Najprej hvala gospe Herans Garcia za to, da se je lotila tega poročila, kot se je. Hvala tudi gospodu Boskev za zelo popoln pregled nad sektorjem. Pravite, da ta sektor ni ravno največji in najpomembnejši v kmetijstvu, ampak moramo biti previdni, kajti kot smo dejali, gre za sektor, ki je prisoten v zelo posebnem, v zelo težkem območju v Evropi, torej gorata območja in prigorja. In eh, zavedati se moramo, kako zelo prepletena je problematika tega sektorja, kot sta govorila gospa Herenc Garcia in gospod Bosker, bi se loti vprašanja transparentnosti marš pri prodajnih cenah. To je tematika, kjer mislim, da moramo biti zelo previdni. V našem poročilu se osredotočamo tudi na prihodno reformo in to mislim, da je treba upoštevati. Vprašanje. manevrskega prostora oziroma razpona pomoči in eh, vprašanje vezane pomoči, to je nekaj, kar je zelo pomembno. Govorili ste o promociji, videli smo, kako veliko prizdevanj vlagate v to in eh, to je pomembno, če želimo ta sektor spodbujati. In tu imamo podsektor, skozi reje in ovče reje. In tu gre potem za meso, eh, kozje meso in ovče meso, pa tudi potem sire in druge mlečne eh, proizvode in tu mislim, da potrebujemo jasno strategijo, ki ni popolnoma enaka za oba podsektora. In potem še vprašanje eh, zveri. Mislim, da moramo danes vedeti, da je to vprašanje plinskih zveri vprašanje, ki ni postranskega pomena za razvoj tega te panoge. V Franciji imamo kar veliko te problematike, tudi drugot, pa tudi na ravni EU. Mislim, da je to tema, ki se je moramo lotiti zelo, zelo resno in jaz bi si želel in uh, vem, da je tudi gospa Herans Garcia senzibilna za to vprašanje. Torej, v tem poročilu mislim, da je potrebno izpostaviti tudi to temo, kajti situacija je zelo resna na številnih območjih. Veliko kmetov se ne loti to vrstne reje ravno zaradi težav z plenilskimi eh, zvermi. Tako da ta tema je pomembna in to je potrebno poštevati, če gre za ohranjanje in razvoj te panoge. Potem je tu še tema Brexita in nujno je, da to panogo prepoznamo kot občutljivo tudi zaradi uloge Avstralije in Nove Zelandije, eh, o čemer smo glasovali prejšnji teden. Hvala. 10 sekund, preden vam poteče čas, bom dvignil kladivo, ampak ne bi ga rad držal minuto. Okay? Pred seboj na ekranu vidite čas, ki ga imate. No, gospa, uh, eh, haskam dve minuti. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik, ik wil u een ander. Hvala lepa, predsedujoči. Veliko zgodb smo slišali o tem, da potrebujemo več podpore, več rasti in tako naprej. Jaz eh, tega ne podpiram. Naj vam povem o vplivu, ki ga ima to na ljudi in živali. Najprej ljudje. Pred nekaj leti smo videli, smo, smo bili priča največjemu izbruhu zelo resne bolezni na nizozemskem in eh, morali smo veliko drobnice poslati v sanitarni zakol. Eh, več ljudi je umrlo, eh, več stojih je bilo okuženih zaradi eh, kroničnih bolezni. Gre za živalsko bolezen, ki je uničila številna življenja, zato ker so bili ekonomski interesi rejcev drobnice pred interesom javnega zdravja. In to je, po mojem mnenju, res grozovito. Raziskave na nizozemskem so pokazale, da ljudje, ki živijo v bližini kozih hlevov. Tu ne govorim o kozah v prosti paši na gorah, ampak o sto tisočih eh, ovcah in ali kozah v enem samem hlevu. Ljudje, ki živijo tam v bližini, so podvrženi okužbam dihal in eh, v tem poročilu na lastno pobudo bi zato pozvala k manj podpori za rejo drobnice, razen če gre za racionalizacijo te reje. No, še na zadnje. Letos poleti smo bili v medijih priča grozovitim slikam pitanja koz, eh, mlade kozličke eh, odzemajo eh, njihovim materam in jih potem pitajo na način, da čim prej pridobijo na teži in gredo potem v zakol. Mislim, da je to nespremljivo. Gospod Bove, tudi kot poročevalec v senci. Ja, mislim, da je zelo pomembno, da obravnavamo to poročilo v tem trenutku, kajti. V več državah je drobnica osrednjega pomena za gospodarstvo, eh, Španija, Francija, Italija, Grčija in tam je to osnovna kmetijska dejavnost. In z tega vidika je pomembno, da govorimo o sektorju predelave mesa, pa tudi o sektorju mleka, kajti v številnih teh območjih gre za mešano predelavo. In eh, mislim, da moramo na stvari gledati celovito. Mislim, da bomo vsem tem še lahko govorili. No in prav tako na te podlagi mislim, da moramo ustrezno definirati samo logiko Eh, pridelave in pa tudi zaščite poimenovanj. Kar zadeva napadov volkov in drugih eh, zveri, mislim, da imamo tu vendarle temo, o kateri je danes treba spregovoriti, ne nasplošno, ampak zelo natančno in sicer gre za opredelitev točne vrste volka, ki napada in sicer gre za vse večjo prisotnost hibridnih eh, pasem volkov med napadalci. In to mislim, da eh, je potrebno rešiti. Eh, prav tako je pomembno, da se to vrstne plenilce odozame iz narave. Videli smo primere v Italiji, v, v Španiji, tudi v Franciji. Celo do 40 odstotkov jih je eh, hibridnih in mislim, da moramo stvari zelo jasno razrešiti, še posebej zato, da bomo lahko komisiji podali ustrezne predloge. Hvala lepa. Gospod Agnew. Hvala lepa, predsednik. Sam se ukvarjam, mislim, da 37 let z včeraj, ja. ne, ne sicer tako dolgo kot uh, naš gost. No in ena velika sprememba se je tam zgodila, namreč porast uh, muslimanskega prebivalstva v, na Veliki Britaniji, ki želijo starejše živali. Prej ni bilo popraševanja, kmetje so za te ovce skrbeli, dokler niso pomrle, danes za njih skrbijo bolje, kaj te gre za uh, dragoceno blago, ponavadi lahko prodamo draže kot uh, eh, jagrničke. Levi delež tega mesa uh, potroši muslimansko prebivalstvo v Veliki Britaniji, čeprav predstavlja 3-4 odstotke uh, skupnega prebivalstva. Prej so imeli ljudje ovce zgolj zato, da so dobivali subvencijo, niso skrbeli, da njih veliko težav je bilo z vedika dobrobiti živali. Zdaj se je to odpravilo. Lahko zdaj upravite, ja, kaj pa Brexit ali da zunilo kraljestvo nima mm, problema s tem, da bodo potem težave s trgovanjem s preostankom evrov. Mislim, da bo, kajti če tudi 17-terica bo dovolj neumna, da dvigne carine na ovčje meso, je jasno, da tudi nam ne bo potrebno, ne vem kako, zelo dvigniti carine na francosko uh, vino, nemško, nemško dobile in ostalo. Ne? Potem je to vprašanje Severne Irske in Republike. Uh, tu lahko vidim na tisoče ovac, ki bodo tekale preko močvirnate meje. Nihče drug tam ne more hoditi kot ovce, to potem kar nekaj postanejo irske ovce, ki jih je možno izvoziti. Lepa priložnost. Potem tudi eh, izziv divjih psov eh, in seveda George Mombio, ki želi vse ovce iz eh, britanskega oziroma iz škotskega Highlanda odstraniti, ker eh, meni, da mora to območje ponovno postati divje. Hvala lepa. Zdaj prehajamo na krajše prispevke. Prosim, če se torej lahko krajši, največ minuta in pol. Najprej gospod Wazon. Ja, hvala, gospod eh, predsednik. Torej, če nekako nakažem situacijo, naj vam eh, predstavim konkreten primer rejca, ki sem ga nedavno srečal s kolegom Ferrandom. Eh, ta rejec je odločil, da bo prenehal z rejo, išče prevzemnika, tako pač je dan danes. Pritožuje se nad bankami, ki so zavrnile kredite večkrat, ki so potem začele za izvržbami, zaradi česar, zaradi zapoznelih plačil podpore. In to je škandalozno. 12-13 mesecev traja seveda cikl reje, e, banke pa pokrijo le nekaj tednov, zdaj v sporednice hitro potegnemo. Potem je tu tudi medijska kampanja proti e, reji drobnice. Nekatere klavnice celo podpirajo to kampanjo. Pravijo, da je drobnica eden ključnih dejavnikov za spremembo podnebja, čeprav so pašniki ponori oglika. In zato mislim, da moramo apsolutno prekiniti prostorogomijski sporozum za Avstralijo in Novo Zelandijo. Prejšnji teden smo v tem odboru tudi sprejeli zelo kritično mnenje o teh poročilih. Pomembno je, da smo dosledni in eh, tudi v odboru za mednarodno trgovino je potrebno eh, storiti enako. Mi bomo seveda glasovali za zaščito kmetijstva, za kar se dozemamo tukaj vsi. Hvala lepa, gospa Aguilera. Gracias, presidente, bienvenido. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobrodošel, gospod Marsen. Že vrsto let ga poznam in poznam njegovo delo na področju zadrug. Najlepša hvala tudi gospej Eran za, opra, za poročilo. Popolnoma se strinjam glede tega, da so finančne subvencije v okviru skupne kmetijske politike izrednega pomena za ta sektor in upam, da bomo v omnibusu lahko eh, rešili težavo v zvezi z koeficientom. Mogoče bi potrebovali poseben okvir za živinorejo, ki je povezano z varovanjem okolja. Brexit bo zelo vplival na ta sektor, kajti Združeno kraljestvo je največja proizvajalka, takoj zatem je Španija zato bo naslednja zakonodaja močno vplivala za ta sektor. In mladi so velik izziv za kmetijstvo in za ta sektor. Popolnoma odpir, podpiram vaše delo in storili bomo vse, kar lahko, da bo gospa Eranso pravila dobro poročilo. Gospod Domino, hvala lepa. Najprej hvala gospe Hrans Garcije, ki je zelo dobro in zelo jasno opravila analizo eh, sektora drobnice v Evropi. Pomembno je, da ohranimo to vrstno rejo eh, v državnih regijah. Glede na Brexit, kar bo imelo vsaj okor vpliv tudi na evropsko pridelavo, skupaj še z uvozom iz Avstralije in iz Nove Zelandije, eh, sem bo prišel tudi upad potrošnje tako mleka kot eh, mesa, drobnice. No in pa tako je pomembno pozvati k bolj prilagojenim posegom v SKP. Mislim, moramo biti zelo pozorni tudi na teritorijalno vprašanje. V Pirinejih so uh, skušali odpraviti podporo uh, transhumancije in mislim, da je bilo ključno, da ohranimo vendarle rejo drobnice v uh, gorah, kajti to je ključnega pomena, če želimo ohranjati krajino in če želimo ohranjati prebivalstvo tam. Skratka, območja, ki so najbolj uh, na udaru, mislim, da si zaslužijo možnost, da ohranijo rajo drobnice. Hvala lepa, gospod predsednik. Imam tri zelo konkretne predloge. Prva stvar. Ključnega pomena je, da ohranimo podporo za rejce drobnice tudi po letu 2020 kot drugo. Ključno je, da Evropska unija pri svojem delovanju z 50 na 70 odstotkov dvigne podporo za mesodrobnice in na 80 odstotkov za meso koz konkretno. Prav tako je pomembno, da se tudi spremeni časovnice za izdrčevanje pomoči, kar je ključnega pomena za pridelovalce. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Par besed, kde te tematike drobnice. Pomembno je, da o tem govorimo, kajti to je sektor, ki ga nekako preveč puščamo ob strani v evropski politike. Gre za sektor, ki ga je bistveno težje upravljati kot eh, sektor reje mlečnih eh, krav, eh, krav mauznic, torej kajti tu gre za specifična območja, na katerih poteka reja drobnice. Velik problem je upad cen, dramatičen upad cen, ovčjega mesa. Pred nekaj leti si lahko kupil kilo ovčjega mesa za 2,50 evra, danes je cena padla na 1,50 evra. To je velikanski problem in mislim, da moramo najti rešitve za ovče, za kozje meso, kajti sama reja, sama pridelava ni tako zelo zapletena. Problem je prodajati to meso po ustrezni celi. Prav tako je pomembno, da se raziskave. Pa tako podpira, kaj ti brez raziskav stvari ne bodo potekale dobro. Gospa Müller. Ja, hvala lepa. Hvala za vaš, vaš nastop. Tu ste se osredotočili predvsem na Španijo. Mislim, da je pomembno, da povemo, da imamo tudi v Nemčiji zelo veliko ekstenzivnih pašnikov, ki jih le drobnica lahko ohranja z vidika biotske raznovrstnosti. Mislim, da je stvar držav članic, da ne predstavlja razreznih plačil zgolj negativno, ampak da predvsem na področju drugega stebra tu zelo ciljno usmerjeno podpiramo rejo drobnice meni se to zdi zelo pomemben sektor. Seveda, povratek velikih zveri, začenši z volkom, vemo, da eh, volk niti ne ubija drobnice, ampak jo samo napade in jih potem celo pusti eh, tam na pol mrtve, kar je tudi z velika dobrobiti živali popolnoma nespremljivo. In eh, problem, ki ga tu imamo, je, da mi v odboru za kmetijstvo temu nasprotujemo, vodilni odbor pa je odbor za, kmeti, za okolje, ki pač bo moral tukaj storiti in upam, da bomo s tem poročilom dati, dali eh, jasen signal tudi, kar zadeva upravljanje populacije velikih zveri. Hvala lepa, gospod Flanagan. Hvala, hvala lepa za vašo predstavitev, Francisko. Mislim, da naj gre za Španijo, Irsko ali katerokoli drugo državo, so problemi zelo podobni in pogosto vidimo rdečo nitve v vseh teh razpravah in sicer, da to vrstna reja poteka na območjih, ker se ljudje zelo težko eh, spopadajo s preživetjem. Ekonomsko jim gre težko in zato moramo nekaj storiti za njih čim prej in eh, bistveno več kot drugo. Govorimo o generacijski spremembi oziroma obnovi. Zdaj, lahko delamo to ali ono, ampak če ne bo nekega dobička, če ne bodo ljudje lahko na nek način pač živeli od tega, pa naj gre tudi za poenostavljen, poenostavljeno schemo mm, nepovratnih sredstev, ne bo prišlo do menjave generacij. E, mladi radi jedo, radi imajo denar v, v žepih, to ni ne vem kako zapleteno. In eh, ljudem je treba plačati za to, da opravljajo te okoljske storitve. To je najbolj trajnostno meso, pravimo. Je, eh, omogoča intenzifikacijo na drugih področjih in teh ljudi eh, ne bi smeli zdaj žrtvovati zaradi denarja v drugih sektorjih. Kar zadeva kulturo, irski jezik je zelo odvisen od tega, ali bo šlo tem oddaljenim regijam dobro. To so še zadnji kotički, kjer naša kultura, naš jezik preživlja, kajti ne glede na to, koliko živali tam bo, te ne bodo govorile našega jezika. Potrebujemo ljudi. Gospod Dongtan. Hvala, gospod predsednik. Preden se zahvalim poročevalki, bi se rad zahvalil kolegu Agnjeru, ki nam je dokazal, da je v Brexitu potrebno resno lotiti se vprašanja vzpostavitve maje med eh, Združenim kraljestvom in eh, Irsko, tako da bo vse, kar Mišela Barnija danes eh, spodbil nadaljuje z delom v tej smeri. Prav tako nas je gospod Egno spomnil, da na področju eh, očereje britanska eh, meja izkazuje zelo veliko prehodnost, tako da hvala lepa gospod Egno za te informacije. Hvala lepa tudi našemu poročevalcu. Eh, oziroma naši poročevalki, za to poročilo, ki se mi zdi dobro zastavljeno, ker zdaj problematiko teh dveh panog. Govorimo o dveh panogah, kajti mislim, da ne moramo kar tako v isti koš eh, vreči ovčereje in kozereje. Je to sicer podobno, ampak vendarle obstajajo pomembne razlike. Tudi razvoj poteka ne sočasno in usporedno, kajti tudi vzorci potrošnje so različni. Eh, kot je naš govornik dejal, problematika ovčereje je zelo raznolika, eh, pogosto izhaja iz pomankanja organizacije predelovalcev, ampak eh, vendar je ta predelava, ta reja ključna, kajti eh, odvija se v najbolj problematičnih območjih, kjer ne bi bilo nobene druge dejavnosti, če ne bi bilo te dejavnosti. Kar zadeva velike zveri. Gospod Müller, žal, tam, kjer je volk prisoten, ta vsekakor ubija živali. Odbor za kmetijstvo oziroma za okolje bo prihodnje poletje opravil študijski obisk v predalpskem, predalpskem prostoru ravno na temo eh, volkov. Morda bi tudi člani našega odbora morali tam sodelovati. Gospod Karti, najprej, kar zadeva to, kar je del gospod Agnew, Eh, živim praktično neposredno na irski meji in eh, govoriti o močvirjih in eh, hribih moram reči, da ni nekaj, kar imam jaz pred očmi doma, ampak je pa res to, kar pravi, da bo praktično nemogoče ohraniti kakršnega koli nadzor nad mejami, da bi preprečevali, da bi ovce tekale z ene strani meje na drugo. Celoten irski otok mora ostati v Evropski uniji, kajti na severu so ljudje dejansko glasovali za to. Kar zadeva rejce ovac. 24 odstotkov irskih ovčerej je finančno rentabilnih. E, vem, da bodo tisti veliki zagovorniki svobodnega trga rekli, ja, potem pa ne ostali, pač spakirajo stvari in se lotijo česa drugega. Ampak problem je v tem, da so tisti, rejci ovac, ki so najmanj rentabilni, ki najmanj služijo, eh, tisti, ki so najbolj pomembni za družbo, kajti oni so tisti, ki družbi nudijo izjemno uslugo, tako z vidika pozitivnega okoljskega učinka, ki ga ima njihova dejavnost na zemlišča. Tu pa je tudi družbeno-ekonomska korist, kajti ohranjajo dejavnost v perifernih območjih naše države in enako velja vrednost tudi drugod. Tako da je moje vprašanje, gospodu Bosketu, to, kako lahko za to storitev storimo to, kar počnemo z vsemi drugimi storitvami, se pravi, da jih plačamo. Kako ustvariti nek mehanizem v SKP-ju, da bomo imeli mehanizem, ki bo omogočil tem kmetom, da ostajajo dejavni. Gospod Hojsling. Ja, nedvomno imamo zelo raznolike razmere na področju reje drobnice v Evropi. V Nemčiji je to dokaj eh, majhnega obsega, ampak z vidika varstva okolja je to zelo pomembno eh, področje. Pogosto se jih uporablja za eh, upravljanje nasipov, za upravljanje drugih težko dostopnih območij. Tako da dejstvo je, da je popolna razveznost plačil bila napaka pri drobnici v Nemčiji se zdaj soočamo s podobnimi težavami kot drugot in mislim, da je treba razmisliti o tem, ali morda ne bi tega sektora izuzeli iz raz, scheme razvezanih plačil. Kar zadeva volkove, morda bi nam naš trakonjak lahko povedal nekaj več na to temo. Okoljske skupine menijo, da lahko pač vsak problem rešimo z nekim protiukrepom, jaz mislim, da temu ni tako. Vprašanje pa je, kje je zdaj postaviti tiste meje. Eh, in kje je treba urejati populacijo volka. Gospod Nekov. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Morda to ne bo ravno privlačna tema za Evropsko komisijo, ampak dejstvo je, da ta sektor potrebuje našo podporo, potrebuje eh, neka jamstva. Rad bi spostavil več zadev, o katerih še nismo tu govorili. Najprej, kar zadeva podnebne spremembe. Ni eh, prav veliko pašnikov, kar pomeni, da to povzroča dodatne stroške z vidika proizvodnje. Potem, kar zadeva nepošteno konkurenco in eh, nepoštene trgovinske prakse in zakasnela plačila, vse to ima potem tudi vpliv na reinvesticije v teh sektorjih, ki podpirajo sama kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z rejo drobnice. Potem vprašanje izbruha bruseloze in eh, bolezni modrikastega jezika, eh, parkljoke in slinovke in drugih. To so seveda težave, ki odvračajo od eh, to vrstne reje. Ampak, glede na to, da je veliko teh rejcev v goratih območjih, mislim, da morda lahko vendar njim damo nekoliko večjo izpostavljenost. Hvala lepa, s tem smo izčrpali eh, tudi seznam govornikov. Sedaj pa predlagam, da besedo dobi predstavnik komisije. Thank you, uh, chairman, and, um... Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Tudi sam bi rad čestital poročevalki gospe Irans Garcia za to pobudo. Rad bi se zahvalil tudi gospodu Francisku Boskeju za predstavitev. V zadnjih dveh letih in pol sva tesno sodelovala na Evropskem forumu za ovčerejce in kozerejce. lahko bi izpostavili najpomnejše točke za ta sektor in tem je treba posvetiti več pozornosti. Še posebej bi rad uh, omenil marketing in oglaševanje, kar ste že omenili. Imamo tudi razvoj na področju varstva okolja. Omenil bi tudi um, skladnost in pa vse druge izzive, ki so zelo pomembni dejavniki. Prepričan sem, da bomo v komisiji lahko podprli ta proces. Treba je dodati tudi delovanje na trgu. Vzpostavili smo tudi razpredelnice, kjer eh, vidimo pregled nad trgom in lahko opazujemo razvoj sektorja. Rad bi tudi omenil kampanje za promocijo in opredelitev, ki jih razvijamo v teh letih. Vse to pomeni, da imamo cel skupek skupnih ciljev in mi v komisiji bomo z veseljem na konstruktiven način prispevali k temu procesu, zato da bomo še naprej skupaj spodbujali ta sektor. Hvala. Živi našega eksperta. Zdaj ja, pa prosimo še našega strokovnjaka, da poda svoj odgovor. Izvolite. Eh, gracias por las opiniones que han Najlepša hvala za izražena mnenja. Velika večina se strinja s tem, da potrebujemo novo obliko pomoči za očerejo in kozirejo v Evropski uniji. In te subvencije morajo iti onkraj okvira, ki ga poznamo sedaj v skupni kmetijski politiki. Vsi trpimo tudi zaradi problema zveri, ki napadajo črede. In istočasno moramo spodbujati živino rejce, kajti vedno več je takšnih rejcev, ki zapuščajo te regije, še posebej, ko gre za težavne regije. Ta živinoreja ohranja in vzdržuje podeželje. Vsi tisti, ki varujejo okolje, zagovarjajo biotsko raznovrstnost, vendar pa je dosti hujše, da zapuščajo kmetovalci, naša podeželja. Ključno pri tem so zadruge, združenja in vključevanje mladih in novih tehnologij v te sektorje. To je zelo pomembno za prihodnost. Poprečna starost v tem sektorju je okrog 60 let. Zato moramo tudi glede tega ukrepati. zelo sem zadovoljen, da bomo z omnibusom rešili težave povezane z ločevanjem, z ozelenitvijo in subvencijami. Vendar pa je treba ukrepati hitro, kajti ta, če ne, ta sektor ne bo zdržal pritiska. Promocija je nujno potrebna, gre za sektor, ki je pri evropskih potrošnikih najbolj cenjen. V Španiji je takšno mnenje zelo razširjeno. In vse to je treba povezati z inovacijami, kaj ti mladi v mestih drugače ne bodo kupovali teh izdelkov. Nekatere države imajo posebne ukrepe za živinorejo. Vendar pa mislim, da obstaja širok konsens, da je to strateško pomembna panoga za podeželje in za kmetijstvo na splošno Evropski uniji. Hvala lepa. Pani spravzavčini, vas boša. Gospod poročevalka, izvolite. Najlepša hvala, še enkrat sem skupaj. Danes bomo šla pomirjena in eh, z veliko motivacijo. Zaradi vprašanja živinoreje, še posebej kozireje in nočereje. In to velja za vse politične skupine, ne samo v Španiji, tudi v drugih državah članicah. Ta dva sektorja obstajata in v državah članicah se vsi soočamo z istimi izzivami, izzivi in doživljamo isto realnost. Kot eh, pravi gospod Frenning, gre za vzdrževanje kulture, podeželja, podeželskega okolja in uh, varovanje okolja. Zato te zahvaljujem vsem kolegom iz političnih eh, skupin. Zelo sem zadovoljna, da Evropska komisija dobro pozna problematiko eh, s forumom, ki se sestaja že od leta 2015. Rano tako sem zadovoljna, da zeleni menijo, da zveri predstavljajo velik problem. Tudi v moji državi trpimo zaradi tega, v regijah, kot je Kastilja Leon to predstavlja, pravo katastrofo v Avili, je to res zelo hud problem. Seveda želimo varovati okolje, vendar pa zagovarjamo tudi vzdrževanje in ohranjanje ljudi in prebivalcev, ki živijo na podeželju. Zato bomo namenili ogromno denarja, če ne bo nikogar, ki bo vzdrževal podeželje in podeželsko okolje. Slišali smo, kakšna je realnost. V naslednjih tednih boste videli dokument, imeli boste čas za uloživitev sprememb in predlogov sprememb. Potem pa bomo v Štrasboru glasovali o tem poročilu in spodbudili komisijo, da upošteva ta sektor v okviru reforme skupne kmetijske politike. Kaj ti ta politika mora upoštevati očeren kozerejo, če želi služiti temu, namenu, ki ga ima, da vzdržujemo kmetijstvo in kmete v Evropski uniji. Hvala. Ten komentar. Se upravičujem za ta komentar, ampak resnično čestitam vam, gospa poročevalka, za ta miren pristop. Nisem pa pripričan, ali se rejci strinjajo s tem mirnim pristopom. V moji državi sigurno ne. To kot prvo. Kot drugo, kakšna je situacija, kar zadeva potem poplavo teh proizvodov s trgov izven EU. Zdaj imamo razprave z Novo Zelandijo, Avstralijo, to je zdaj zelo aktualna razprava. Kar zadeva specifične prehrambene vrednosti in uh, prednosti, to mislim, da je jasno. Potem je tudi okoljski vidik. Dejstvo je, da ovce in koze čistijo hribovita območja. No in potem so tu organizacije predelovalcev. Tu imamo problem in eh, veselilo bi me, če bi bile politične skupine enako enotne, ko bomo govorili tudi o proračunu. Hvala torej vsem, hvala tudi našemu strokovnjaku, hvala eh, poslanki. Kot rečeno, mislim, da je to zelo pomembna tema. Dobro je, da o tem govorimo o razpravi o prihodnosti SKP. Še enkrat hvala lepa s tem. Torej, zaključujemo s to temo in hvala še enkrat tudi vam. Tako, zdaj pa osnutek poročila 27. november je rok za amandmaje, sprejetje pa januar 2018. Zdaj prehajamo na poročilo o politiki konkurence. Poročevalec oziroma pripravljalec našega mnenja je Tibor Sanji, ki ga tudi lepo pozdravljamo tudi v tem odboru, pristojni oziroma vodilni odbor je odbor Ekon. Koordinatori so sklenili, da naj naš odbor pripravi mnenje o tem poročilu. Verjetno se boste spomnili, da je bil gospod Domta naš poročevalec v prejšnjem letu. To je bilo zelo dobro spletno poročilo, gre za izredno pomembno področje in zato eh, nadaljujemo tudi letos z našimi ukrepi in eh, tokrat je mnenje dobila skupina SD. Gospod eh, Tibor Sani pa je, kot rečeno, naš poročevalec oziroma prorec mnenja. Prosim, če nam lahko predstavite vaš osnutek. Izvolite. Thank you. Uh, Hvala, predsednik. Ja, se strinjam z vami, to je zelo pomembno poročilo. No, mislim, da se vsi dobro spomnimo tega, da smo o tem predlogu že več, kot govorili v preteklosti, kajti politika konkurence je poročilo, ki ga pripravljamo vsako leto. Sedaj bomo govorili o razmerah v trenutnem letu. Ja, vse bi rad spomnil na to, da prejšnje leto je gospod Anta pripravil zelo dobro poročilo Evropskega parlamenta. Eh, pristojni odbor bil Ekon. No, ampak gledajte, to, kar trenutno počnemo, je odvisno tudi od tega, od Omnibusa, kajti gospod Castro in pa drugi strokovnjaki za Omnibus so tudi zelo relevantni pri tem našem predlogu. Gospod predsednik, močna očinkovita politika konkurence v EU je bila vedno temelj evropskega projekta. Posebni status kmetijskega sektorja je gotovo eh, nekaj nedvomnega. Politika konkurence je zelo ključna za dobro delujoč notranji trg Evropske unije ta politika nam pomaga pri tem, da preprečimo pretirano koncentracijo gospodarske in finančne moči, prav tako pa to tudi racionalizira in ureja cene in pa izbiro za potrošnike. Kmetijski sektor sicer v delovnem dokumentu komisije ni zadosti pokrit, ampak sektorski pristop v našem mnenju je zelo, zelo ključen za SKP. Ta politika torej zagotavlja ustrezen standard za kmete, kajti kmetijski sektor je vse skozi uh, eh, v prožaju, ko se sooča številne tveganje. Zato moramo tukaj določiti tudi ustrezne uh, tipe odstopanj od eh, konkurenčnih standardov. Torej, pri tej politiki predvsem poštijemo um, varstvo potrošnikov, prav pa tako pa tudi same proizvajalce. Preverili smo, ali ne bile izjeme bolj splošnem. Vloga organizacij proizvajalcev in združen je zelo relevantna. Sveda pa se lahko vprašamo o tem, kako je z kolektivnimi pogajanji in pa pogajanji o cenah in pa tako naprej, ali je vse to dejanska moč proizvajalcev ali ne. No, evropske organizacije morajo dati prednost notranjemu trgu tudi po Brexitu, tako da se zagotovi skladno z EU konkurenčnimi predpisi in pa drugimi standardi, tako da se tudi uskladi davčna vprašanja med državami članicami. Kot vidite, te teme tukaj niso čisto zaključene, torej lahko bi stvari še razširili, ampak predvsem je treba poštevati naprimer par stvari kot prava uh, usmeritev pri omnibusu in pa socialni, gospodarski elementi. Potem pa bi predlagal tudi svoje predloge spremenjen. Tudi drugi to lahko seveda storite, prosim. Prav tako upam, da bomo lahko dobro sodelovali s pročevalcem Senci, tako da bomo prišli do ustreznih kompromisov, predlogov sprememb in da bomo upoštevali vse različne pristope. Predvsem pa želimo ponestaviti želene za ljudi v kmetijskem sektorju. Če bo naš kmetijski sektor ogrožen, potem bo to pomenilo veliko škodo tudi za prehransko verigo in dobavo hrane povzemam, gospod predsednik. Tukaj moramo predvsem ugotoviti, kako bomo ustrezno porabili trenutni zakonodajni okvir, tako da bi izboljšali konkurenčnost v kmetijskem sektorju in pa tudi zagotovili ustrezne mehanizme in pa ponastavitve za številne kmetijske organizacije. Sploh bi omenil, na primer, organizacije, združene pa kmetijske zadruge. Torej, sveda se veselim sodelovanja s kolegi in sveda sem vsem na voljo za takšno sodelovanje. Hvala. Hvala pa priporočevalec v senci, gospod Donta. In eh, kot rečeno ima tudi izkušnje iz lanskega leta. Izvolite. Merci, Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil Tiborju Sanju za kakovostno delo. Kot je kolega povedal, tako mislim, da bomo nadgradili delo našega odbora iz preteklosti v zadnjih letih. Tukaj gre za poročilo Magines, eh, poročilo Lael ali pa moje poročilo, to je data. Prav tako pa mislim, da moramo ta predlog povezati z eh, predlogom Vermana iz leta 2016. Um, ehm, torej, predvsem predsedoval odboru, um, ki je obravnaval vprašanje delovanja prehranske verige. Parlament in svet sta pozdravljala to delo gospoda Vermana in torej vsi smo napravili svoje in to smo napravili tudi v okviru omnibusa. Glede tega samega poročila bi pa poročevalcu predlagal naslednje mislim, da bi lahko več govorili o državni pomoči v kmetijskem sektorju. Kaj ti? Znesek državne pomoči v kmetijskem sektorju je bil v zadnjih par letih eh, dokaj visok, ampak eh, celotne volnice pa se niso povišale, kar pomeni, da je kriz vedno več, ampak potem pa se namenja pomoč, ki pa ni ustrezno razporejena in ni zadosti ustrezno skoncentrirana. Pa še nekaj, mislim, da moramo ta predlog povezati z pogajanjem o e-, omnibusu, ta pogajanja potekajo in tukaj bi menil naslednji predsednik. Moram reči, da svet in pa parlament vse skozi dobro sodelujeta in imamo medinstitucionalni dogovor, um, ta se sedaj um, že skoraj da zaključuje, ko gre za politiko konkurence in pa za organizacije proizvajalcev. Naj spomnim na člen 42 pogodbe, kaj tam piše. Predpisi za konkurenco veljajo za kmetijski sektor samo kot to določita parlament in pa svet, glede na cilje SKP-ja, kar je pa zapisano v členu 39 pogodbe o drevanju Evropske unije. Torej, mislim, da moramo biti jasni, moramo ohraniti črko in duh pogodbe. Uh, Pa še nekaj bi spomnil naš odbor. Tukaj smo slišali veliko predlogov, ampak bi rekel, da več kot polovica teh predlogov se še vedno nanaša na medinstitucionalni dogovor. In um, osupel sem bil, ko sem videl, res osupel sem bil, ko sem videl, da nekateri v odboru danes poskušajo podaljševati te roke, čeprav v bistvu ne vem, ima premed eh, ta predlog tukaj že štiri mesece. Potem imamo, ne vem, čudne predloge o tem, kaj nekateri želijo storiti, to v bistvu kar eh, okroženo okoli. In eh, naj bom zelo, zelo jasen, sem šokiran, sem pretresen, da sem tem. In odbor za kmetijstvo, mislim, da je tudi. Um, pretresen, ko vidimo, kaj se dogaja, ko nekateri želijo posegati v pravice zakonodajalcev. Glede, parlament in pa svet sta tista, ki predstavljata ljudi, uh, In če službe komisije ne želijo poslušati ljudi, potem moramo mi, zvoljeni poslanci, to izpostaviti. Torej, sedaj pri četrtem trialogu ne bomo popuščali in lahko računate name, da bom ohranil svoj pristop, pristop, ki ga je parlament eh, do sedaj ubral. Eh, torej, odbor um, Verman, mislim, da um, so tudi druge institucije podprli njihove sklepe in parlament bo ostal pri tem. Uh, in um, torej naša ekipa bo še vedno delala v tej smeri. Gospod Flanagan. Hvala. Hvala, gospod predsednik, kolegi. Torej, ali res lahko govorimo o konkurenci? Mislim, da v bistvu ni enotnega trga v državah Evropske unije. Če pogledamo makroekonomske trditve, vidimo, da vse države v regiji, tukaj mislim sploh na ne vem, Kitajsko, Brazilijo um, in pa Kanado, um, torej po svetu, uh, vse države so gotovile, da morajo krepiti svoj kmetijski sektor z ustreznimi ukrepi. No, potem uh, kandidat za predsednika Macron je dejal, da bi imeli izjemno pomoč v višini 5 milijard evrov za francoski kmetijski sektor. Um, in jutri bom zastavil vprašanje komisarju Hoganu in um, torej, kako bomo um, to obravnavali, kaj ti odbor za kmetijstvo mislim, da mora storiti več za to, um, da bi um, bili bolj skoncentrirani pri našem delu in pa da se dogodki med seboj ne prekrivajo. Sedaj pa ta predlog tukaj. Glede, vse države ščitijo same sebe in Evropska unija tudi mora pripraviti strateški načrt za to področje, tako da bomo zaščitili našo suverenost in državno in prehransko suverenost torej zanesljivo skrbo s hrano. Nelojalna konkurenca je danes vse posod prisotna in to vidimo v komercialnih pogajanjih, sploh pri CETI, Mercosuru, pogajanjih z Avstralijo, vedno več teh grožen sploh za evropsko kmetijstvo. Prav zato se vračam na začetek od prej. Torej danes govorimo o enotnem trgu, um, tukaj v Evropski uniji, ja, ne vem, to je velika beseda, ampak je v bistvu to past za evropski kmetijski sektor napram globalnemu. Hvala. Gospod De Castro. Grazie, presidente. Eh, hvala lepa. Predsednik, hvala predvsem Tiborju Sanju za odlično upravljeno delo in tudi za to, da mu je uspelo na nek način zbrati tudi izkušnje kolega Dontana iz prejšnjega poročila. Kot eh, je bilo že rečeno, se pa ponoma strinjam z stališči gospoda Dontana. Uredba Omnibus in eh, predlog, ki je bil izglasovan strani velike večine v tem odboru, danes ostaje deležen široke podpore tudi ministrov na ravni EU. Zdaj se obračam na kolege iz komisije, še posebej iz generalne lekcije za konkurenčnost, kaj ti, ti si v luči med institucionalnega sporazuma, ki je na dosegu roke, ki ne bi ga morda sklenili še ta teden, eh, vidijo, da ni kakršnih koli možnosti za to, da bi zadevo eh, vrnili v obravnavo in menimo, da ni nobene ga razloga za to. Imamo dogovor, imamo soglasje glede velike večine zadev, ki v omnibusu predstavljajo voljo tega parlamenta. Mislim, da nima smisla ponovno, predsednik, tu govoriti o temah, o katerih smo govorili v zadnjih mesecih. Raven koncentracije v kmetijstvu zahteva jasno pobudo na ravni kmetov. Kmetje se morajo organizirati in zato imamo tu tudi jasne predloge, ki so tudi v polni meri zajete v uredbi omnibus. In zdaj mislim, da je končno čas, da prenehamo z kmeti ravnati kot z naftnimi karteli. Tu govorim na lekciji za kmetijstvo konkurenčnost. Komisija Verman je to predlagala, mesece smo se pogovarjali, prišli smo do končnega dogovora in zato resnično potrebujemo zaključek, ne rešitev, ampak zaključek, pozitiven zaključek, ki bo privedel do močnejšega, konkurenčnejšega kmetijstva, ki se bo bolj sposobno osredotočati na izzive, ki so pred kmetijstvom. Eh, predvsem govorim o koncentraciji moči sploh v distribucijski mreži. Hvala lepa. Posel Miller. Hvala lepa, gospod Miller. Ja, hvala lepa, Tibor, za to poročilo. V imenu našega poročevalca v senci Jana Hautemaja bom nakratko spregovorila, čeprav moram o tem z njim še govoriti, kaj ti to, kar je del Pavlo, to, kar je del Mišel, res je, omnibus bo tu potrebno še vključiti stališče, glede omnibusa bo treba samo vključiti sploh z vidika tudi nekakšne kazanja mišic odborov ekon. Mislim, da je pomembno, da pri oskrbi eh, s hrano, pri verigi oskrbe s hrano podamo jasno stališče. Uredba omnibus je ena zgodba mislim pa, da moramo sočasno na vseh eh, straneh predstavljati svoje argumente in tudi podati jasno stališče odbora za kmetijstvo. Gospod Flanagan. Thank you for the... Hvala za to poročilo, Tibor. No, tukaj bi se spomnil nekatere kolege iz IBP-a, e iz uh, moje države. Če bi um, oni prebrali to poročilo, bi kar odšli iz Evropske unije. Tukaj je govora o davčni skladitvi. Ne vem, to bi v bistvu um, kar um, povzročilo klava bolj. Oni se zelo bojijo tega. Torej, kako bomo tukaj zagotovili enake pogoje? Kako bomo to storili za organizacije proizvajalcev? Jaz seveda lahko o tem govorimo. Ampak predvsem mislim, da moramo govoriti o drugi politiki konkurence. Um, Namenim sestanek, kjer je bila tukaj komisarja Vestager. Namreč tukaj pogosto govorimo o tem, da ne bomo skrivali konkurenčnih pravil, torej da ne bi preveč škodovali kapitalizmu. Ampak ob enem, pa v bistvu na Irskem in pa drugih državah, gremo po poti, ko naprimer na nekem zemljišču lahko um, kmet dobi 1000 um, evrov na hektar, um, drug eh, sosed, kmet, pa dobi 100 evrov um, ali pa nič. Ne zato, ker je nekdo boljši ali pa slabši kmet, ampak zaradi zgodovinskih razlogov. Ko sem to omenil na sestanku z komisarko Vestager, um, moram reči, da je bila zelo iskrena in je rekla, ne vem veliko o tem. In ravno to področje mislim, da. Um, bi morali bolj izpostaviti. 17 držav torej bo imelo do konca te reforme SKP um, šlo skozi posploševanje in pa izračitve. Mislim, da bodo so nekateri dobili denar, druge pa ne. Glejte, če bomo govorili o kapitalizmu, o konkurenčnih pravilih, potem ne moramo več dopustiti tega, da ne vem, nekdo dobi 1000 evrov, drug pa 100. Um, ne, mislim, da moramo imeti enake pogoje, če že imamo enak trg na papirju. Hvala. Vi on tako volično izdišej. Ja, zelo številčna je delegacija komisije danes tu iz Generalne direkcije za konkurenčnost in eh, Generalne direkcije za kmetijstvo. Tako da prosim, beseda je vaša, verjetno najprej predstavnik Generalne direkcije za konkurenčnost, gospa Herings. Hvala, sem Inša Hennings predstavljam tukaj glede za konkurenco. Najprej hvala lepa, da ste upoštevali naše poročilo. Naj se hvalim poročevalcu Tibor Sanju za to poročilo, oziroma predlog v tej fazi. Sveda bo upoštevali vsa starišča iz tega mnenja in v imenu komisije naj povem naslednje. Sveda na vsak način želimo ponestaviti pravila konkurence, sploh za kmete, tako da bodo lahko izkoristili vse prednosti takšnih predpisov. Prav tako želimo zagotoviti blaginjo in pa izboljšati življenjske standarde. To je naša zaveza in mislim, da smo to večkrat pokazali, komisar Hogan in komisarka Vestager sta bila že večkrat tukaj v tem odboru Agri in sta razpravljala o tih različnih pobudah in pa o naših predlogih, kjer skupaj sodelujemo, torej tudi med službami, komisije na tehnični ravni. Kar se pa tiče omnibusa, no, tukaj sedaj ne bi govoril o tem, kaj ti to je letno poročilo o konkurenci. In torej to je zaenkrat z moje strani vse. Hvala. Hvala lepa. Ni drugih prošenj za besedo strani komisije. Torej, gospod poročevalec, izvolite, zaključna beseda je vaša. Uh, hvala, predsednik. In hvala vsem kolegom za prispevke v razpravi. No, kot vsi vemo, je kar normalno, da v tej fazi razprave je poročilo zelo kratko in drnato in tako dalje. No, ampak sedaj sem poslušal vse pripombe, koliko in mislim, da res ne bo kakšnih večjih polemik. Mislim, da kar je odprto, bo ustrezno razrešeno čez nekaj, ne vem, dni, tedno. Bi se pa vrnil nazaj na splošno zrače in porazumevanje v tem odboru glede te točke. Moje poročilo bo poročilo tega odbora kar posledično pomeni, da sem zelo odprt do vseh kot ponižni poročevalec za vse predloge. In če bo prišlo do kakšnih navskrižij interesov, potem seveda bomo poskušali poskati kompromis. To je moja vloga poročevalca. Gotovo bomo prišli do kakšnih kompromisov. Ampak tukaj je ampak, ampak. Torej, konkurenca ni namenjena samemu, same, sami sebi. To so smernice za to, kako organizirate gospodarstvo. In v okviru gospodarstva je kmetijski sektor nekaj zelo posebnega. Mislim, da bomo to vedno imeli pred očmi. Potem, kot drugo in morda še bolj pomembno. Ja, kmetijstvo še vedno ne izkorišča vseh prednosti, um, ki jih omogoča pogodba o delovanju Evropske unije. Sedaj moramo gotoviti, kako izkoristiti te možnosti, ki so v pogodbi, ki so v predpisih. Treba gotoviti, kako bomo bolje razumeli te določbe za konkurenco v kmetijskem sektorju. Kajti, gledajte, kmetijski sektor ima svoje posebnosti in to moramo čim bolje izkoristiti. Pa še nekaj. V zadnjih dveh letih smo v parlamentu že enkrat ugotovili, da naprimer um, konkurenca ne more biti bolj pomembna kot pa socialni interesi evropejcev. Konkurenca sama po sebi kot načelo ne more prevladati nad interesi evropske biosfere, če lahko tako rečem. To je sicer bolj kompleksna slika, ni samo kmetijstvo, ampak biosfera, če tako rečem. Torej, tako razmišljam v tej smeri in res hvala lepa vsem kolegom in res prosim, da sodelujete v tej razpravi. Hvala. Hvala lepa. Še predstavnik generacije za kmetijstvo. A ne, gospa Herans Garcia. Ne? Dobro. Torej, to 16. oktober 13 je rok za oddajo amandmajev v decembru. Obravnava amandmajev potem v januarju sprejeti v odboru. Hvala lepa, hvala predstavnikom komisije, hvala lepa poročevalcem in poročevalcem v senci. S tem prehajamo na naslednjo točko in sicer finančne načela ki se uporablja za financiranje proračuna EU, torej omnibus, gospod Des je tu, ki je poročevalec. Nedvomno bo povedal o tem, kako je potekal tristranski dialog, tudi gospod De Castro, tudi gospod Donta je tu, gospod Müller. Tako da mislim, da smo kar dobro zastopani. Tako, mislim, da bo najbolje, da kar takoj besedo. poročevalcu, da nam iz prve roke pove o trenutnem stanju pogajan. Trilog je potekal v četrtek. Izvolite. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und Entschuldigung. Najlepša hvala. Se upravičujem, da nisem mogel še prej priti. Naš odbor je sprejel nekaj izboljšav glede um, trga in uh, horizontalnih ureditev. zadnji trialog 27. septembra je obravnaval zelo pomembne teme v pogajanjih, ki so pomembne za nas. Pred tem trialogu nismo imeli mandata in 27. septembra sta svet in komisija še posebej pri neposrednih plačilih nakazala mm, določen nagnjenja kompromisu in popuščanju. In to naj bi potem obravnavali v tehničnih delovnih skupinah. Svet in eh, komisija nista popustila um, pri ureditvah za ozelenjevanje do 16 eh, hektarjev in Evropski parlament je želel tudi eh, predstaviti nove pomoči za ekološko kmetovanje in pašnike, kot tudi travnata ozemlja. Upam, da bomo na naslednjem trialogu naleteli na eh, pozitivni sprejem. Evropski parlament je zastopal stališče v poganjih, da potrebujemo nov razvoj teh točk v naslednjem zakonodajnem okviru. Ne vem, zakaj smo naleteli na upor in nasprotovanje, saj smo to zelo s to stališče zelo močno zagovarjali in tako bomo še nadaljevali. Imamo tudi zaradi negotovosti v naslednjem finančnem okvirju um, še negotovosti zaradi tehničnih razlogov in eh, komisija bo pripravila tudi razlago in komunikacijo. Po mojem mnenju ni dovolj, da komisija to zapišče. To je treba upoštevati in to je preveč površno imamo zelo veliko dobrih predlogov in zato menimo, da mora komisija pripraviti bolj konkretne predloge. Pri horizontalne uredbi smo naredili več napredka. Komisija bo v tem smislu pripravila politično obrazložitev in tudi finančni okvir mora izboljšati. Pri tržni ureditvi smo ravno tako dosegli velik napredek. Gospod Dantan je se je zelo dobro pogajal in svetom in komisijo pripravljajo skupen predlog vendar pa je od komisije tudi treba eh, zahtevati bolj učinkovit okvir za kmetovanje in za pridelavo živil in hrane. To je zelo pomembno za naše kmetovalce na eni strani in tudi za trgovce živili na drugi strani. Komisija se je obvezala, da bo v letu 2018 pripravila predlog s tem eh, v zvezi. Pravzaprav bi morali ta predlog dobiti že do konca tega leta. O tem smo da že veliko razpravljali, svet in parlament se glede tega strinjata, v komisiji pa je prišlo do težav. Generalni direktorat za konkurenco se s tem ne strinja, vendar pa mislim, da če si preberete predloge, vidite, mm, da je tukaj več pristojnosti za kmetijstvo kot za konkurenco. Mogoče bi morali na to opozoriti predsednika Junkerja. Zelo sem hvaležen ekipi, ki se je odeležila pogajan, še posebej gospodu Antana, gospod Miller in eh, vse politične skupine so dobro sodelovali. Menimo, da bo naslednji trialog zadnji trialog, vendar pa nisem tako zelo prepričan v to, če komisija še naprej ne pokazala nobene eh, volje mm, do popuščanja in do tega, da ugodi našim zahtevam. V tem primeru bo prišlo še do naslednjega trialoga. V parlamentu nismo pripravili nobenih nadaljnih predlogov, zato menim, da bomo na podlagi naših stališč zel, vodili zelo trda pogajanja. Skušati moramo doseči, da najdemo čim boljše rešitve za naše kmetijstvo in za Evropo. Zelo pomembno je, da v tem smislu uvedemo spremembe. Hvala. Gospod De Castro. No, kolega Albert je, mislim, da že povedal. V bistvu sam bi samo povdaril, da smo naredili res pomembne korake naprej. Z tega vidika bi se rad zahvalil generalni direkciji Agri za delo, ki je bilo opravljeno sedaj. In eh, upam, da bodo še zadnje odprte zadeve možno rešiti čim prej v, tudi v okviru naslednjega trialoga. Upamo, da tu lahko računamo tudi na generalno tradicijo za konkurenčnost, kajti tretje poglavje omnibusa je tu na nek način zastalo na stališčih, ki jih parlament in svet delita in uh, upam, da ne bo prihajalo do nobenih nadaljnih eh, vračanj tega dokumenta. Mi pa smo se kakor pripravljeni pogajati se in pogajali se bomo dokler mnenje parlamenta in lahko rečemo tudi sveta danes ne bo deležen popolne uveljavitve v končnem dogovoru. Hvala lepa. Čikuje pani posel Sano. Hvala lepa, gospa Sanra. Bueno, antes de nada pedir disculpa. Najprej bi se rada opravičila zaradi tega, ker uh, je, bile, je bilo predstavitev skoraj konec, ko sem prišla. Priham na vročic zbora za ribištvo in nisem mogla priti prej. In v zvezi z eh, drugim predlogom eh, spremembe me zanima, kakšna so pravila glede konkurence. Zanima me, če bomo ta predlog ohranili oziroma ga spremenili. Po našem mnenju je treba ta predlog ohraniti še v zvezi z uh, predlogom številka 69, ko gre za pašnike. Zanima me, če bodo uh, lastniki teh zemlji še ravno tako dobili subvencije. Potem pa imamo še vlogo aktivnosti aktivnega kmeta oziroma kmetice in eh, ta vloga je zelo pomembna in celotna evropska, evropsko kmetijstvo se mora vrteti okrog eh, te figure. Torej, ne strinjamo se s tem, da v bi z vsemi predlogi javnih sredstev mm, vzdrževali zasebna zavarovanja. Mislim, da moramo v tem smislu oblikovati nove predloge, ki bi temeljili na aktivnih politikah za to, da bi zagotovili zadosten prihodek za naše kmete. Imamo vjence izboljšanji. Drugih prošenj za besedo ni. Gospod Des.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 se strinjam z gospodom Deso, mislim, da smo naredili veliko korakov naprej v zadnjih trilogih in pa tehničnih sestankih. Mislim, da smo pojasnili kar veliko odprtih vprašanj. Kot pročevalec in pa pročevalec v senci, ter večina vas ve, je komisija potrebovala nekaj časa, da oblikujemo svoje stališče glede predlogov spremenj parlamenta, ki niso bili povezani z našim začetnim predlogom. Tukaj gre za konkurenco, za ozrenitev in pa za druge stvari. Sedaj smo zaključili ta postopek v komisiji in imamo ustrezno podlago, da konstruktivno delujemo na naslednjem trialogu v četrtek in res upam, da bomo lahko zaključili vse to. Vse je, mislim, da pred nami na mizi in dolgo časa smo se pohvalili o vsem tem in mislim, da sedaj res imamo ustrezno podlago eh, med vsemi tremi institucijami, da pridemo do dobrega splošnega kompromisa za ta svežen. Bi pa nekaj še podaril glede časovnice. Sveda, mi smo del celotnega omnibusa širše slike in naši kolegi, ki delajo na širšem svežnju, um, želijo vse skupaj zaključiti tudi do konca oktobra, torej tudi mi mislim, da si želimo istega. Upam, da bomo lahko um, torej, del tega splošnega procesa. Potem gospod Des je omenil, na primer, razširitev programa za razvoj podeželja ali pa predlog komisije glede kriznih rezerv. Vsem tem smo dodatno razmislili, kot je gospod Des dejal, torej um, smo poskušali to um, ustrezno obravnavati. Na no, sveda smo upoštevali, da nekatere stvari za vas niso dovolj in bomo sedaj upam, da lahko pripravili predlog, ki bo na koncu spremljal za Evropski parlament to velja za um, predloge spomenb, ki so še vedno del um, odprtih vprašanj o trilogu. Upam, da bomo lahko to se uspešno zaključili. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Des, izvolite. Ja, Najlepša hvala. Gospod, ne, tudi sam bi se rad eh, zahvalil za sodelovanje s komisijo. imamo pač drugačna stališča, vendar pa to ni nič novega. Če se bo komisija odločila, da se približa našemu stališču, potem lahko pogajanja v naslednjem trialogu tudi zaključimo. V odboru za proračun želimo pravočasno zaključiti to zadevo in ne želimo biti mi krivi za zamudo mogoče mi lahko gospa Senra še bolj razloži, zakaj gre pri pašnikih. To je odvisno od države članice. V Nemčiji, če vam smem razložiti, imamo posebno zavarovanje za primer toče in to se ne sme uporabiti za primer paca prihodkov. Zato je treba paziti na to, da upoštevamo različne sisteme v državah članicah. In naša pogajalska ekipa se drži besedila Evropskega parlamenta. Drugače mi lahko politične skupine podajo predlog, če je smiseln, ga bomo upoštevali. Mogoče, gospa Senra, mi lahko še enkrat razložite, kaj ste menili uh, s temi površinami za pašnjo. Hvala lepa. Gospa Senra Rodriguez, mislim, da bo lahko to razčistila z gospodom Desom tako da predajam, da se kar neposredno se stane. Ta s tem smo torej zaključili razpravo o današnjih točkah na delnem redu. Jutri nas čaka glasovanje. Ne pozabite glasovalnih kartic, začnemo ob 9. uri. Potem pa nas čaka še srečanje koordinatorjev. Še enkrat hvala lepa, lep večer, hvala tudi tolmačem, lep. Uh, Pa hvala tudi vsem sodelujočim in eh, vidimo se jutri.